Zadnje poročilo od Labajova v zvezi z skupnim podjetjem Shift to Rail. Sklep o razrešnici za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa za rože.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 gospe in gospodje gospod lins prosim gospod lins eh, če vas ne moti bi želeli začeti torej gospe in gospodje ob začetku vas želim eh, obvestiti, da ni bilo nobenega ogovora na mnenje Envi v skladu z četrtim odstavkom 231. člena, je torej besedilo sprejeto. Lepo prosim vse, ki vas ne zanima naslednja razprava, zapustite dvorano prosim, da ste tiho in da zapustite dvorano, če, uh, vas ne raz, če vas ne zanima ta razprava. Gospod Weber, prosim. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu. Poročilo Dali. Standardi emisijskih urednosti za nove osebne avto avtomobile in nova lahka gospodarska vozila. Uh, Prva je na vrsti poročevalka, gospa Dali. Izvolite besedo za štiri minute. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Dovolite, da se ob začetku zahvalim vsem poročevalcem v senci, s katerimi sem sodelovala v tem mandatu. Hvala za vaše ambicije, hvala za vaše ideje in drugačna mnenja, ki so mi marsikdaj pomagala pri dosegi močnega stališča. Zadnji meseci so bili težki, pogajanja so bile težka, ampak danes smo tukaj zato, ker razumemo, da lahko nizkooglično gospodarstvo pripomore k boju proti podnebnim spremembam lahko pa da tudi nov zagon naši industrijski konkurenčnosti. Zakonodaja, ki je namenjena zniževanju emisij za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila, je del tega. To je del širše slike ki zahteva prehod iz tradicionalnih gospodarskih modelov na trajnostne gospodarske modele, kjer lahko cvetijo nove tehnologije, kjer se spodbuja inovacije in kjer so naložbe namenjene raziskavam in razvoju. Cilji zniževanja emisij CO2, o katerih smo se dogovorili za obdobje 2020-2030, predstavljajo pozitiven korak v to smer. Ampak gre samo za prehod na gospodarstvo prihodnosti. Po številnih srečanjih z svetom in komisije smo se dogovorili, da bodo nova avtomobila imela za 37 eh, odstotkov nižje emisije, med leti 25 in 29 pa bodo gospodarska vozila in pa osebni avtomobili morali za 15 odstotkov znižati svoje emisije. Ehm, tudi gorivne celice in ehm, pogon na vodik bo tukaj odigral svojo ulogo. Vesela sem, da nam je uspelo to doseči. Eh, pogajanja niso bila enostavna, morali smo se boriti proti lobistom in eh, upiranju nekaterih držav članic. Na koncu smo uspeli zapreti vrzeli, ki bi sicer ošibile to zakonodajo. Ehm, v prehodnem ciklu izdelovalci ne bodo smeli preseči eh, urednosti VLTP. Treba je zagotoviti, da bo do znižanja emisij prišlo ne samo v laboratoriju, ampak uh, pri dejanski uporabi na cestah. Zauzemamo se za več uh, investicij v posodobitev infrastrukture povsod po Evropi in treba je spodbujati javne in zasebne investicije. Uh, razumemo pomisleke sindikatov, zato dovoljujemo dodelitev preseška emisij v sklad, ki bi prispeval k eh, prekvalifikaciji pri, k prekvalifikaciji delavcev. E, to pa mora biti podnebno neutralno, podpreti želimo delavce v evropski avtomobilski industriji, to je prednostna naloga zame in za mojo skupino SED. Nova zakonodaja pomeni, da bo tudi gorivo postalo cenejše in da bodo ljudje lažje kupovali um, avtomobile z nizkimi emisijami ali pa brez emisij. Eh, politika se mora vedno zauzemati za prehod na nizkooglično gospodarstvo in ta zakonodaja nam bo pomagala pri tem. Tukaj gre za veliko priložnost za to, da um, poskrbimo za oživitev avtomobilskega sektorja, da ustvarjamo delovna mesta in da uh, omogočimo gospodarsko rast z nizkimi emisiji CO2. Zahvaljujem se komisarju Kanjeteju za vso pomoč pri pripravi te zakonodaje. Hvala poročevalcem v senci in pa hvala vsem ostalim za njihove prispevke. Hvala lepa. V imenu komisije dobi besedo gospod Arias Kanjete. Izvolite. Gospod predsedujoči, eh, gospa Dali. Spoštovani poslanci, vesel sem, da sem danes tukaj, ko uspešno zaključujemo predlog komisije, eh, predlog eh, zakonodaje za standarde emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile. Gre za pomemben dosežek. Eh, tudi z, torej skupaj z zakonodajo o emisijah iz težkih gospodarskih vozil smo s tem pripravljeni na novo podnebno strategijo do leta 2030. 30. To je bilo možno za trdim delom pogajalcev iz eh, obeh institucij. Zahvaljujem se poročevalki gospe Dali za njeno vodenje pri tem zapletenem dosjeju. Eh, to je zahtevalo veliko njene predanosti, samo na ta način smo lahko uspešno pripeljali pogajanja do konca. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci za njihovo vlogo v pogajanjih. Ta dogovor je ambiciozen in uravnotežen. Eh, predstavlja nove standarde za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila. Um, emisije bodo do leta 2030 za 37,5 odstotka nižji uh, v primerjavi s sedanjim obdobjem. Umestna, uh, umestni cilj pa je znižanje emisij za 15 odstotkov do leta 2025 to, s tem bomo zagotovili, da bomo že sedaj začeli z naložbami. Potrebujemo inovacije, spodbuditi je treba um, emisijsko neutralne tehnologije in potrebujemo močen sistem upravljanja. Samo na ta način bomo z, um, zagotovili, da bo prišlo dejan, do dejanskega znižanja emisij. Uh, leta 2023 bomo ocenili učinkovitost nove zakonodaje. Nova zakonodaja uh, postavlja prometni sektor na, la, na jasno pot v smeri mm, čistejših uh, tehnologij. Uh, Skupaj z cilji za težka vozila bomo poskrbeli za 24 odstotno znižanje do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. In s tem bomo dosegli oziroma bomo omogočili, da Evropska unija izpolni svoje zaveze v okviru pariškega sporazuma. Državljani bodo imeli korist od čistejšega zraka in tudi potrošniki bodo imeli gospodarske koristi saj bodo uh, prihranili poprečno 1100 uh, eh, evrov za poprečno življensko dobo novega avtomobila. S tem predlogom bomo oživili gospodarstvo eh, in predvsem avtomobilski sektor. Podbudili bomo investicije v čiste tehnologije. Za vozila z nizkimi emisijami bomo poskrbeli za posebne spodbude. Um, 35 milijonov uh, takšnih avtomobilov naj bi bilo na cestah do leta 2030. Nova zakonodaja predvideva tudi 60 tisoč uh, novih delovnih mest in pa 80 tisoč delovnih mest, če bomo baterije začeli proizvajati v Evropi. S tem smo tudi začeli z verigo, vrednostno verigo za ustvarjanje baterij v Evropski uniji. To predstavlja veliko priložnost za delovna mesta. Zakonodaja pa tudi omogoča realističen prehod na, emis, na eh, nizkoemisijske avtomobile. 87 eh, odstotkov bomo imeli novih avtomobilov do leta 2030. To omogoča dovolj časa, da se prilagodijo delavci in pa avtomobilski sektor. Poskrbeli smo tudi za jasen signal za naložbenike in pa za naložbe v posodobitev infrastrukture. 4,5 milijonov evrov, 4,5 eh, milijona um, mest za polnjenje baterij eh, bomo zgradili do leta 2030. Spoštovani poslanci, ob zaključku vas želim povabiti, da podprete ta ambiciozni dogovor, o njem boste glasovali jutri. Um, poslance pa želim. Uh, obvestiti tudi o pregledni klauzuli, ki jo je v zakonodajo vključila komisija. S tem smo na jasni poti v smeri do čiste mobilnosti in zahvaljujem se vam vsem za vašo podporo. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo gospe Deli. Komisar. Spoštovani komisar, dragi kolegi. predsednik eh, lobija avtomobilske industrije, gospod Tavares, eh, nas je užalil, nas eh, evropske zakonodajalce, kaj ti rekel nam je, da smo amaterji, ker želimo znižati emisije CO2. Amaterje zato, ker podpiramo mlade, ki si prizatevajo za zaščito podnebja. Eh, promet predstavlja 30 odstotkov emisij CO2 v Evropi in velik del eh, eh, teh emisij prihaja iz cestnega prometa. Tu predlagamo, da se zniža za 37,5 odstotkov, da se znižajo emisije in to ne do jutri, temveč do leta 2030. Gospodu Tavaresu bom pa kar povedala, da če želi biti na pravi strani zgodovine, potem mora eh, čim prej eh, začeti investirati v eh, nizkoemisijske avtomobile, kajti to je dobro za podnebje in dobro je za delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, gospod Gizeke za LS. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, za evropsko uh, indust avtomobilsko industrijo prihajajo težki časi, kajti eh, jutri bomo glasovali o novih eh, standardih emisijskih vrednosti. Torej, do leta 2030 naj bi za 37,5 odstotkov znižali izpuste. Nekateri menijo, da so te cilji preniski, nekateri menijo, da so pretirano visoki. Zaščita podnebja je pomembna, ampak ne bo lahko doseči teh ciljev. Mislim, da smo eh, presegli predlog Evropske komisije. Ne smemo eh, pozabiti, eh, s kakšnimi cilji smo na začetku žonglirali. Socialdemokrati so želeli 50 odstotno znižanje, zeleni 75 odstotno znižanje. Absurdno, pa vsem nerealistično. Na tisoče delovnih mest bi ustvarili. Za kakšno? ceno, zato da bi enostransko eh, stavili na eh, električna vozila. Pred, nas, pred nami pa je danes kompromis torej 15 odstotni cilj do leta 2025, potem 2021 bomo uvedli preverjanje, da bomo videli, kje smo in potem imamo eh, posebni cilj za lahka eh, gospodarska vozila. Tudi to je dobro. Evropska ljudska stranka si je od samega začetka prizadevala za upoštevanje inovacije eh, novih tehnologij. Obžalovanje vredno je, da iz ideoloških eh, razlogov ni bilo možnosti za tehnološko neutralnost. Zapravi Pozdravili smo priložnost. Jaz se bom še naprej boril za odprtost za tehnologije. Pa vendarle bi morali ta kompromis podpreti, kajti proizvajalcem moramo zagotoviti varnost načrtovanja, razvoj vozil, ki bodo na trgu do leta 2025, že eh, poteka s polno paro. Hvala lepa socialistov in demokratov. Eh, v imenu socialistov in demokratov, gospod Vulkan. Spoštovani gospod predsedajoči, hvala lepa. Ni mi treba več veliko povedati, kajti eh, za nami so burne razprave. S to uredbo eh, bomo začeli stopati po poti proti čisti mobilnosti. Ta mobilnost bo poskrbela za to, da bodo potrošniki plačevali manj doživeli bomo preobrat eh, pri prometu in mi, evropejci, to sooblikujemo in tu uvajamo standarde in to je dobro in prav. Ampak eh, mi, socialisti in demokrati, eh, nosimo odgovornost do delavcev in zato je prav, da ta uredba je tehnološko odprta in ni res to, kar je povedal predgovornik. Eh, sintetska, eh, sintetična eh, goriva so sedaj zajeta. Naprimer v zračnem prometu jih lahko upoštevamo. V prihodnje bomo morali evropejci v Evropskem parlamentu poskrbeti za pravični prehod. To bo morala biti srčica naših prizadevanj in potrebovali bomo več denarja za dokvalifikacijo in za prekvalifikacijo. E, tudi v prihodnje bomo morali razmisliti o delovnih časih e, tako da e, bomo delo bolje porazdelili. To je družbena naloga in eh, zaščito okolja moramo razumeti kot družbeno nalogo, kajti tudi mlade, ki demonstrirajo, zahtevajo od nas, da jim eh, prepustimo zdrav planet. Hvala lepa. Bjelenkitna karta od pana Rubika, če pan prijemuje. Imate modri karton gospoda Rubika. Želite sprejeti vprašanje modrega kartončka, kolega Rubiga? Sprejmete to vprašanje? Ne. Kolegi iz CDU se morajo naučiti vesti v tem parlamentu in ni treba, da vas čas nekaj vzklikajo in ne sprejemam vprašanja. Hvala lepa. Kolegi, vem, da smo eh, danes priča mnogim uh, eh, eh, neosporočenim. Uh, porazumom in sporom z, eh, znotraj eh, nemške koalicije, ampak prosim, da tega ne prenesemo še sem. Gospod Demes Makar. Hvala lepa. Eh, spoštovani predsednik, od uh, nedelje naprej kar nekaj tisoč eh, mladih eh, stoji pred eh, parlamentom, kaj ti želijo, da belgijska vlada nekaj ukrene na področju podnebja. Moramo nekaj narediti v zvezi z cilji, ki smo se jih zadali. Imamo načrt, ki ga moramo izvesti in Prav tako smo eh, tu sprejeli tudi zelo ambiciozen podnebni eh, svežen do leta 2030. Tu imamo sedaj eh, še en konkreten, ambiciozen projekt in sicer, da se zniža število avtomobilov z visokimi emisijami za 37,5 odstotkov in vse to je nujno, če želimo doseči naše eh, podnebne cilje. Eh, prav tako je treba tudi eh, novo floto pozeleniti, kajti to bo izboljšalo kakovost zraka v naših mestih in tudi na podeželju. Naši državljani imajo pravico do čistega zraka. Če želi Evropa tekmovati s Kitajem, kitajsko, potem eh, morajo naši eh, proizvajalci eh, proizvajati nizkoemisijske avtomobile, ne pa goljufati z programsko opremo pri testiranju. Hvala lepa, gospod Torvalc ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani komisar. Rad bi začel z nekaj lepimi besedami, ki jih namenjam kolegici Dali, kot veste, sva imela eh, kar nekaj težkih razprav s svetom. In če Mirjam ne bi bila takšna, kakršna ja, je, bi bili rezultati verjetno zelo drugačni. Hvala še enkrat. Na no, to nekaj ozadja. Na finskem električni avtomobil proizvede 48 gramov emisij na kilometr. Zakaj? Kaj ti mešanica je tista, ki uh, privede do teh rezultatov? V Nemčiji električno vozilo proizvede uh, eh, 131 gramov na kilometr emisij. In zato smo se tako borili, kajti sredi noči smo čakali na klic iz Berlina. Uh, Dejanski problem je v mešanici. In če ne bomo uh, zagotovili ustrezne mešanice, potem uh, ne bomo uspeli. Uh, kajti eh, moj eh, sedem let eh, star dizel z drugo generacijo naprednega biogoriva proizvaja manj emisij na kilometr kot nemško električno vozilo. Zato mislim, da morate nemški prijatelji narediti nekaj več, da spremenite to omrežje kajti sicer bote, boste izgubili to bitko. Hvala lepa, gospod Eichhout, za minuto in pol. Se opravičujem, uh, modri karton. Modri karton ima gospod Eichhout. Ob er denn nicht mitgekriegt hat, dass der CO2-Preis im ETS. Um, ähm, Eh, torej cena CO2 v ETS-u je zrasla nad 20 evrov. Ali to veste? In še nekaj bi vas rad vprašal. Uh, Nemčija bo izstopila iz premoga. Prvi ukrepe bodo uh, začeli veljati čez dve, tri leta in to je zelo naporna pot. In pri tem upamo, da nas bodo podprli, ne pa da tega ne bo nihče opazil. Prejeli ste dve vprašanje, izvolite. Hvala lepa. E, z velikim veseljem vam bom odgovoril. Vsi smo si prebrali poročilo e, Nemške komisije za premog. 2036. boste izstopili iz premoga. E, Želili bi si nekaj več hitrosti, če želimo kaj doseči hvala lepa in eh, nadaljevali bomo za velikim elanom, da bi uvedli spremembe. Hvala. Ekhaut, eh, torej Dobro, gospod Ekhaut, eh, minuto in pol. Hvala lepa in eh, tudi sam se zahvalim eh, Mirjam Dali za odlično upravljeno delo. Eh, močno smo se borili tako v parlamentu kot izven parlamenta. Vidimo še nekatere, ki so nezadovoljni in v svetu smo imeli prav tako uh, težke trenutke, uh, kajti um, na eni strani smo imeli progresivne države, ki so želele več, uh, po drugi strani manj progresivne države in tudi Nemčija je bila razklana približno na sredini. Z drugimi besedami, težko smo se borili. Komisija, ja, eh, ta predlog ste eh, oblikovali, ampak eh, redko je, da tako svet kot parlament želita, da je nek predlog bolj ambiciozen. Ponavadi je bila komisija nekje na sredi, sedaj pa pri podnebnih predlogih malce nazadujete. In upam, da se bo komisija izboljšala pri prihodnih predlogih. Glede teh eh, ciljev, ki so na mizi, to je zelo pomembno in eh, te inovacije so pomembne tudi znotraj Evrope. Vidite že, kakšen je eh, učinek te uredbe. Sedaj tudi nemška avtomobilska industrija govori o elektrifikaciji um, sektorja in uh, vidimo, kako zelo pomembno je, da smo ambiciozni in da sprejemamo ambiciozno uh, zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Konečni za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija, gospe in gospodje. Če si pogledamo rezultate pogajanj, lahko rečem, da sem zadovoljna z izidom, kajti pogajanja so bila zelo uh, težka. In uh, tudi sama se zahvaljujem gospe Dali. Ampak moramo. Uh, dobiti še več iz nove tehnologije. Ampak tu smo se ustavili, treba je narediti še korak dlje, treba je podpreti eh, nova čista eh, vozila in začeti moramo ustvarjati trg za ta vozila. Nismo dovolj ambiciozni, delamo premalo, prepozno. In zato bi želela vprašati, komu bodo proizvajalci avtomobilov lahko te avtomobile prodajali, če eh, niti zasebni sektor, niti posamezniki ne bodo eh, mogli teh avtomobilov kupovati. In tu eh, se je celotno breme preneslo samo na proizvajalce. Infrastruktura je ahilova peta te, teh električnih vozil in uh, nihče ne želi uh, začeti s tem trgom, ker ni infrastrukture, nihče ne želi zgraditi infrastrukture, ker ni trga. Uh, prosim, ne bodite jezni name, kolegi, to je pravi korak v pravo smer, uh, ampak odprli smo Pandorino skrinico in uh, to bi moral biti svežen, ampak nismo naredili nič drugega in uh, moram reči, da nismo naredili dovolj. Hvala lepa za FDD. Gospa Evi. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Leta 2017 so uh, emisije toplogrednih planov v Evropi narasle. Um, Sicer upada prodaja dizelskih avtomobilov, eh, eh, hitro pa raste prodaja hibridov in pa električnih vodel. Tudi sedaj imamo manj kot 20 eh, modelov električnih avtomobilov, ki so na voljo. Posod poznamo omejitve. To vse govori o tem, kako pomemben je ta predlog, o katerem govorimo, kajti to bo prispevalo k razogličenju prometnega sektorja in eh, to bo eh, tudi spodbujalo širitev eh, oziroma širjenje eh, brezemisijskih in pa nizkoemisijskih vozil. Ponosna sem na to, da sem v imenu petzvezdičnega gibanja prispevala k temu besedilo. Kajti, eh, Eh, če bomo še naprej uporabljali fosilna eh, goriva, potem bo to šlo na škodo našega okolja in pa zdravja državljanov. Treba je vlagati v um, Eh, hidrogen v vodik in pa na ta način bomo ustvarili tudi 200 tisoč novih delovnih mest od tukaj do leta 2030. Eh, treba pa je poskrbeti za to, da ne bomo nikoga pustili zade in da bo ta prehod v resnici pošten. Zahvaljujem se poročevalki Deli. Hvala lepa, gospod Lančini za ENF. Minuto in pol ima. Se upravičujem, eno minuto imate. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Cilj znižanja emisij CO2, ja, ki so v tem predlogu, so pa vsem nerealistični, kajti ne upoštevajo eh, tehnološke in pa ekonomske danosti. Poleg tega bodo zelo eh, prizadeli avtomobilski sektor. Naj omenim, da ta zaposluje 13 milijonov delavcev v celotni Evropi. Tukaj tudi ni zagotovljena tehnološka neutralnost. Vse se stavi na Eh, električne eh, eh, vozile. Evropa bo na ta način odvisna od surovin, v mislih imam redke zemlje za baterije, ki pa izvirajo v veliki večini samo iz ene države, iz Kitajske. Večina patentov je v Aziji. In pa velik del električne energije v Evropi izvira iz elektraran na uh, premog in lignit. Sektor, eh, kot, sektori, kot, eh, avtomobil, kot je avtomobilski sektor, potrebuje dolgo načrtovanje in zato so ti predlogi neodgovorni in neracionalni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Lize, imate minuto in pol. Ja, Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi zaščita eh, okolja in pa eh, zaščita delovnih eh, mest morata iti z roko v roki. Zato je pomembno, da pri tej zakonodaji pogledamo, kako vpliva na delovna mesta. Hvaličen sem Evropske komisije, da je izdelala presojo vpliva, ko je sprejemala te predloge. Rezultat je bil jasen. 75 odstotkov ali pa tudi eh, izvorni predlog eh, gospe dali 50 odstotkov, bi v Evropi privedli do tega, da bi prišlo do izgube delovnih mest. Ampak nihče ni ovrgal analize Evropske komisije. Eh, vsak, ki trdi kaj drugega, govori nekaj, kar ni dokazano. Ta analiza dokazuje tudi to, da je vsak odstotek nad, nad 30 katastrofa. Komisija je pokazala, da če smo pri 40 odstotkih, in sedaj smo nekoliko pod tem, da ima to še vedno pozitivne vplive na delovna mesta v Evropi. Zato ne bi bilo pametno, če ne bi izrabili tega manevrskega prostora. Zlasti zato, ker številni mladi v Evropski uniji eh, pričakujajo od nas eh, eh, boljšo zaščito okolja. Na mizi je torej kompromis in upam, da ga bomo jutri z veliko večino podprli. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali, seveda poročevalki, eh, eh, zlasti pa se zahvaljujem eh, gospodu Gizeku, torej tudi gospe Köstinger in gospodu komisarju bi rad povedal, da je to dober rezultat. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Cofoli, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Evropa je v gibanju. Uh, in sicer v smeri novega modela razvoja. Kajti ustvarjamo nizkooglično oziroma brezoglično gospodarstvo. Želimo zagotoviti um, proizvodnjo in eh, industrijo z manj izpusti. Do leta 2050 bo za 40 odstotkov eh, eh, se okrepilo gibanje oseb in pa za 60 odstotkov se bo povečal promet blaga. Torej, eh, promet se krepi. Danes eh, promet predstavlja 5 odstotkov BDP-ja Evrope. Eh, Pri tem pa zelo onesnažimo mesta in eh, zato sprožamo tudi podnebne spremembe in to je treba spremeniti. Ta predlog prinaša ambiciozne zaveze eh, v zvezi z zniženjem izpustov eh, novih osebnih avtomobilov in pa novih lahkih gospodarskih vozil. To poročilo tudi pravi, da je treba odpraviti um, teste iz laboratorijev in da mora vse temeljiti na testih dejanskih emisij CO2 odvaja. Potrebujemo tudi zasebna ulaganja za to, da bomo dosegli preobrat eh, v tem sektorju. Eh, preveč smo odvisni od eh, benzina. Treba je tudi podpreti delavce pri prekvalifikaciji in dokvalifikaciji. Potrebujemo spremembo in ta uredba predstavlja korak v pravi smeri, v smeri drugačnega sloga življenja, pri katerem bomo bolj spoštovali ljudi in okolje. Hvala lepa, gospod Lundgren, za eno minuto. Hvala za besedo. Okoljska vprašanja so res pomembna in potrebujemo cilje, ampak ti cilji morajo biti realistični, zato da eh, se bodo pri proizvajalci lahko prilagodili z ustrezno tehnologijo ni dovolj, da samo zahtevamo vedno več in eh, da določamo cilje, ki jih ni mogoče doseči. Moramo zagotoviti, da bodo takšne zahteve tudi tehnično izvedljive. Električna vozila zelo dobro eh, delujejo, sam imam eh, eno električno vozilo, ampak živim v kraju, kjer je to mogoče. To je zlasti uh, mogoče v manjših krajih, celo na podeželju, ampak v mestih pa je to problem, kajti nimamo dovolj napajalnikov. Sam sem zelo zadovoljen s svojim električnim avtomobilom, lahko ga preprosto napolnim, ampak mislim pa, da to ni alternativa za vse in zato potrebujemo tudi druge, druga okolju prijazna vozila. Ja, Hvala lepa. Moje vprašanje je sledeče. Eh, torej, eh, baterija eh, električnega avtomobila tehta sedemsto, ehm, je težja kot dizel in z dizlom pridemo dlje. Torej, eh, za me se tu postavlja veliko vprašanje učinkovitosti. Kako pa vi vidite to? Temno, da je helt riktito, ok, da je oksa derfe, ja, haven en vanlik bil oksa, me fabrenningsmote. Elbilen fungira ti. Električni avto deluje za nekatere razdalje, ne pa za vse. Presedojoče prekinja. Eh, ni tolmačenja, še enkrat prosim. Kaj ti, uh, eh, vaš prispevek ni bil pretolmačen vse jezike, izvolite še enkrat. Torej, električna vozila ne delujejo vedno in povsod. Jaz moram vsak dan prevoziti 70 km in za to progo je primeren električni avto. Um, po zimi imamo možnost, da vozimo 90 do 100 km. Torej, električni avto ni dovolj. Zato pa pravim, da potrebujemo um, alternative z um, alternativnimi gorivi. Električna vozila namreč ne rešujejo vseh problemov. Prante, ena minuta. Hvala lepa, gospod Gebrandi, za uh, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. lahko se strinjamo, da eh, se bomo eh, sedaj razšli, čez tri leta se bomo zopet dobili in ugotovili, eh, kako hudo smo se borili za to. Ampak konec koncev pa se bo zopet znova izkazalo, da smo bili prepozni. Sedaj smo sprejeli to zakonodajo, ampak preden bo to uh, uveljavljeno, bomo itak že imeli uh, novo tehnologijo. Uh, Volkswagen bo 44 milijonov. Um, milijard uh, investiral v e-mobilnost, uh, eh, BMW uh, bo lansiral avtomobil, ki bo imel avtonomijo 600 km, električno uh, vozilo. Uh, itak vedno zamujamo za zakonodajo. Ne vidim gospoda Delundeja, zato dajem besedo gospe Bojlen. Izvolite, minuto imate. Hvala lepa. Uh, civilna družba nam je ploskala za, ta, za to ambiciozno poročilo, ki je posredovalo jasno sporočilo avtomobilski industriji. Ampak kar pa je veliko razočaranje, ko si pogledamo ta rezultat pogajanj, je, da um, tako uh, svet eh, kot eh, ministri uh, so tu um, razvodeneli uh, to uh, poročilo. Moramo veliko več zahtevati od sektorja in nehati moramo sklepati politične uh, kompromise, kajti izvajanje pariškega sporazuma ni samo dolžnost eh, parlamenta, temveč tudi sveta in svoje vloge ne morejo enostavno ignorirati. Hvala lepa. Gospod eh, Mojten ima eno minuto. Gospod predsedujoči, danes govorimo o schizofreniji, ki izhaja iz eh, neverjetno visokih zahtev glede izpusta CO2 ja za nova osebna vozila. Danes govorimo o tem, kako Evropska unija išče industrijsko strategijo v skladu z planskim gospodarstvom, medtem ko želi odpraviti svojo paradno disciplino, avtomobilsko industrijo. Danes govorimo o tem, da električna vozila nimajo nobenih eh, izpustov CO2, kar je iz znanstvenega vedika popolna neumnost in kar je fizikalno nemogoče. Vse to govori o tem, da nimate pojma. Danes govorimo o tem, da želite prizadeti največje eh, proizvajalce avtomobilov v Nemčiji, medtem ko po drugi strani od Nemčije pričakujete, da bo financirala kohezijsko politiko, subvencionirala kmetijstvo in tolerirala vaše konkurenčne slabosti. Spoštovanje gospodje in gospetvo ne bo šlo, ustavite se in to ne velja samo za vas, to velja tudi za nemško vlado, ki je ne maram in ki je ne eh, cenim, kajti ta trpi eh, zaradi enake schizofrenije. Mi vidite, pani, pani Grostet ni jaz. Yeah. Hvala lepa. Ne vidim gospe Grostet. Gospo, gospa Guteland. Hvala. Švedska je ena od eh, držav, kjer je eh, naše gospodarstvo najbolj odvisno od avtomobilske industrije in želimo eh, dinamično in vzdržno avtomobilsko industrijo danes in jutri in zato mi, socialni demokrati, eh, tako v tej hiši kot doma želimo uresničiti te okoljske ambicije in vzdržno podnebne cilje, želimo eh, znižanje emisij in to še bolj ambiciozno znižanje kot eh, to, ki je v besedilu. In zahvaljujoč eh, poročevalki uh, uh, Mirjam Dali in uh, njenemu odličnemu delu bomo sedaj imeli nova pravila. Mi, socialni demokrati, bomo glasovali uh, za uh, to. Eh, in eh, kajti želimo eh, veliko strože standarde tako za javnost kot za avtomobilsko industrijo, ki bo tako močnejša v prihodnosti. To delamo za nas in za Evropo. Hvala lepa, gospa, gospod Kölmel, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ta osnotek Eh, je oddaljen od resničnosti. Vprašanje je, kakšno ideologijo tukaj zasledujemo. Ta ideologija pravi, da moramo ukrepati proti individualnemu prometu. Kajti, tukaj smo slišali popolnoma neumne argumente. Gospod komisar, vi pravite, da želite brezemisijsko vozilo. To je utopija. Ni brezemisijskih vozil in jih še tudi kmalo ne bo. Vedno znova je govora o električnih vozilih, kot da je to rešitev za vse, pa tudi to je popolna neumnost, gospe in gospodje. Tam se potrebuje elektrika in ta elektrika se vsaj v Nemčiji ustvarja v eh, elektrarnah na premog in nafto. Imamo tudi znanstvene študije, ki povsem jasno dokazujejo, da električno vozilo v primerjavi z običajnim motorjem, ko pride na cesto, predstavlja enako obremenitev za okolje. Um, in sicer že pri 110 tisoč kilometrih. To so dejstva, ki jih ne moremo prezreti. Poleg tega se nenehno eh, ukvarjamo z osebnimi vozili. Kaj pa je sa tistimi, ki res onesnažujejo okolje, naprimer ladje? Znano je, da samo nekaj velikih ladij predstavlja enako premenitev za okolje kot eh, celoten nemški osebni potniški promet. Gospa Ajuza. Um ta uredba nam ponuja zakonodajni okvir, eh, s katerim bomo lahko uresničevali pariški sporazum. In eh, skladno s temi cilji eh, Evropska unija tu sektorju daje jasne smernice, In turizem je zelo pomemben eh, v mnogih državah, vključno z mojo. In eh, države članice bodo morale močno spremeniti stvari, eh, če bodo želele zagotoviti vzdržen razvoj. Po eni strani potrebujemo uresničevanje okoljskih ciljev, po drugi strani pa moramo zagotoviti določeno raven eh, gospodarske dejavnosti. In eh, pri tem je treba upoštevati, da eh, ima to učinek tako na avtomobilsko industrijo, kot na industrijo um, proizvajanja uh, posameznih sestavnih delov. In uh, Vse eh, to eh, temelji na eh, študijah, na analizah najpomembnejših sektorjev v Evropski uniji in to bo zelo pomembno za prihodne leta. Zahvaljujem se komisarju za vso opravljeno delo v tem mandatu za ta sektor in eh, sedaj je eh, zlasti ključno to, da imamo eh, smernice, da imamo časovnico in da imamo cilje do leta 2050. Hvala lepa in čestitke. Hvala lepa, gospod Rubik ima minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoče. 44 milijard investicij. Eh, o tem je bilo govora in eh, to kaže, da bo eh, promet postal mnogo dražji. Težko bomo okrnili zamaške v avtih. Ampak, bodo, ko bodo cene višje, si bodo ljudje težko privoščili avtomobile. Potem izpusti. E, torej, vprašanje proizvodnje in recikliranja je zelo pomembno. Um, in, um, torej, bencin uh, uh, porabi oziroma je odgovoren za manj izpustov CO2 ja kot dizel na dolge razdalje. Uh, treba se osredotočati na uh, vodik, uh, zavračamo uh, jedrsko energijo, kajti to je drago in škodi okolju. Hvala lepa. Torej e Za minuto in pol. Če želimo zaščititi okolje, tu v EU, če želimo eh, izvajati eh, cilje pariškega sporazuma, potem mora tudi eh, prometni sektor k temu prispevati in zato je ta zakonodaja pomemben korak v pravo smer. Tu zahtevamo, da bodo naši avtomobili bolj okolju prijazni, da bodo uh, imeli eh, manj eh, izpustov CO2 in zato se zahvaljujem Mirjam Dali za eh, to besedilo. Zelo težko smo dosegli ta rezultat. Je pa škoda, da nismo bolj ambiciozni. Mi bi želeli 45 odstotkov znižanja emisij na mesto 35. To ni dovolj. Pred eh, parlamentom imamo mlade, ki od nas zahtevajo, da smo bolj okolju prijazni. Imeli smo to možnost v tej uh, uh, mandaturi, ampak tega nismo naredili uh, in tudi nismo čisto sami krivi, tudi svet je kriv. Moramo uh, izvajati naše podnebne cilje, sicer ne bomo uspeli. Podprla bom to zakonodajo, ker gre v, v pravo smer. Uh, moramo zagotoviti, da bo eh, svet tu ubogal, kajti eh, svet eh, mora zagotoviti, da bo avtomobilska industrija to spoštovala. Hvala lepa, gospod Gambus. Hvala lepa. Gospod komisar, najprej se zahvaljujem gospe eh, Dali in eh, tudi eh, poročevalcem v Senci za odlično opravljeno delo pri pogajanjih o tem poročilu. Sporazum z svetom predstavlja pomemben korak v, pri uresničevanju ciljev. Na ta način bomo lahko zagotovili pravičen prehod in Sporazum, o katerem bomo glasovali uh, jutri, uh, je uh, pomemben korak v smer, uh, uh, ki smo jo obrali uh, tekom tega mandata za uresničevanje ciljev in zato sta si prizadevala tako komisar gospod Kanjete kot predsednik komisije gospod Juncker. Uh, Vsak eh, petek mladi to zahtevajo, državljani to zahtevajo in uh, na to se moramo odzvati. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod eh, komisar. Hvala lepa, gospod Zorinjo. Ja, prisluhnili smo argumentom enih in drugih, eh, potrebujemo eh, trajnostni prehod, potrebujemo nove avtomobile, nove tehnologije, eh, avtomobile z nizkimi emisijami in tako dalje. Tudi realne pogoje smo upoštevali in na ta način se bomo vnaprej tudi izognili uh, nekaterim goljufivim praksam, uh, do katerih prihaja, ko se avtomobile testira v določenih uh, okoljih. Zahvaljujem se tudi sam poročevalki za ta zelo uravnotežen predlog, ki omogoči um, zaščito vseh interesov. Sedaj je treba to, ta predlog eh, uresničiti, moramo eh, nadzirati eh, izvajanje vseh teh ukrepov zato da bomo zagotovili uh, te cilje. Gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, vse bi vas povabila k temu, da si pogledamo celotno podobo. Tri odstotki svetovnih izpustov CO2 ja, um, so posledica ljudi. Evropska unija k temu prispeva 9,1 odstotka in od tega jih odpade 30 odstotkov na promet in od tega 72 odstotkov na cestni promet in od tega znova 60 odstotkov na avtomobile, eh, katere zadeva ta zakonodajni predlog. to, da prihranek bo znašal nič celih nič ena tri odstotka. Torej, kaj počnemo? Počnemo. Elektron, električna vozila bodo eh, obvezno predpisana, eh, eh, prihranek pa ne bo nikakršen. To se mi ne zdi sorazmerno, kajti to se meri samo pri um, izpuhu. Um, ne pa upoštevamo, naprimer, kako se eh, ustvari električna energija za električna vozila, namreč eh, preko premoga. Eh, Naše predlogi sprememb so bili se strani levice neodgovorno zavrneni. Lahko bi se bolje odrezali v smislu naših državljanov, v smislu okolja in v smislu naših podjetij. Hvala lepa. Blanko Lopez. Hvala lepa. Blanko Lopez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. vsako novo poročilo, ki ga dobimo, kaže, kakšna je realnost in kako nujno je, da se resno lotimo največjega izziva za človeštvo, to je boj proti podnebnim spremembam. Prometni sektor predstavlja več kot četrtino izpustov v EU. Razobličenje prometnega sektorja je obveza za nas, ne samo možnost. Zakonodaja, ki jo bomo zdaj sprejeli, nas bo popeljala dlje po tej poti, po poti razogličenja. In to je nujno potrebno. Soočamo se z velikimi izzivi.